50 uh, obrazložitev glasovanja imamo. Veste, kaj to pomeni? Zelo hitro bomo šli skozi, samo eno minuto ima vsak. Upravičujem se vnaprej, ker vas bom ustavljal. Držati se moramo predvidenega časa. Gremo še na koledar, zaseden za leto 2012. Gospod Baten, minuto hočem obrazložiti glasovanje o koledarju za leto 2012. Eh, to je bila pravzaprav čista neumnost, ker se sploh nismo spopadli eh, z težavami treh različnih parlamentov v Bruslju, Strasburu in eh, Luksemburgu in mislim, da so stroški skupaj približno v znesku 250 milijonov evrov na mesec. Rad bi predlagal konstruktivni predlog na mesto, da se 12 krat srečujemo eh, v Strasburgu. Zakaj ne bi v enem tednu obdelali vseh 12 eh, zaseden, vsak dan po tri zasedanja in tako bi samo en teden na leto bili tukaj, preostali čas pa bili v Bruslju in s tem bi prihranili ogromno denarja in tudi ogromno nepotrebnih eh, neprijetnosti. Gospod, ena na eno minuto. Hvala lepa. Nekaj izrednega je pri tem eh, mesečnem eh, preseljevanju tega parlamenta med dvema sedežema, stotine milijonov funtov, eh, zapravimo za to tudi naši tolmači, poslanke in poslanci. Eh, poleg tega smo zaslužili za emisijo tisočev ton toplogrednih eh, plinov, da omenim samo nekaj od neugodnih učinkov. Eh, Vemo, da obstaja simbolični pomen Strasbura, poznamo zgodovinsko zadje. Mm, sam sem naklonjen za misli, da gre za klub narodov, ki je Evropska unija, sedežem v Bruslju, Strasburu in Luksemburgu, ampak zmenimo se, da se bomo dogo sečevali tukaj ali tam, bodi si tukaj ali pa v Bruslu. In uh, mislim, da ravno v teh časih krize ni smotrno tako zapravljati denar naših davkoplačevalcev. Gospod Golni, še ena minuta. Gospod eh, predsedujoči, glasovali smo sicer eh, večinsko, vendar gre tukaj ravno za nasprotovanje črki pogodbe, ker eh, je jasno zabeleženo, kako je zasedanjem v Strasburu pravzaprav se nam zdi, da bi lahko imeli dve zasedanji v enem tednu, kot nekateri eh, to razumejo, vendar je to nemogoče in potem se še treba vprašati, kaj je z Luksemburgom. Spomnite se, kaj je bilo takrat, ko smo hoteli izožiti obseg zaseden z 12 na 11. In eh, prav tako ne moremo na tako eh, trhlih argumentih graditi. Eh, pobude, da se Strasburu preprosto ukinejo eh, zasedanja. Pomembna je tudi vloga Brusla, ki je kot Washington DC za Evropsko unijo in eh, mislim, da moramo imeti boljše argumente, kot jih navaja samo francoska vlada. Herr Präsident, das war heute kein Sieg der Brüssel. Gospod predsedujoči, Danes ni šlo za zmago bruselske skupine proti Strasburški. Imamo tudi določeno število zaseden v Bruslu, kot vemo, nihče ni nujno pridobil zaradi tega v Bruslu. To, kar smo storili, je pravzaprav, da smo se dogovorili, da bo glasovanje o avgustovski in oktobrski rundi zaseden da bi to morali imeti istočasno, je pravzaprav nezakonito, ker gre za mesečna zasedanja. In tega ne moremo kar tako upravičiti z nekimi izgovori, da s tem prihranimo sredstva. Ne gre za tistih 17 milijonov, niti ne gre za vprašanje Strasbura, temveč gre za določene dejavnosti, ki jih kar tako prenašamo za zaprtimi vrati v Bruselj hočemo imeti enoten demokratični obraz vse Evrope. Gospod Van Dalen, v zvezi s poročilom Fernandez. Je sploh tukaj? No, potem pa gospod Jar, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za besedo sem prosil v zvezi s proračunskimi pogani, ker se mi zdi, da se Evropskega parlamenta ne obravnava vedno pošteno tukaj smo poslanke in poslanci in seveda smo pristaši tega, da se prihrani določen denar, vendar moramo svoje delo prav tako upravljati pošteno in v skladu z zahtevami. In zato potrebujemo določena proračunska sredstva za delovanje parlamenta in naše zahteve nikako niso pretirane, če upoštevamo tudi inflacijo. Eh, marsikaj, kar smo predlagali, ni bilo v praksi upoštevano. Poleg tega je treba financirati tudi predpristopna pogajanja Hrvaške in tako naprej. Masi kaj od tega smo preprosto pozabili in nismo vključili v naš predlog. Hvala lepa. Pojdimo naprej. Naslednje, gospa Mazoni, eno minuto. Grazie Presidente la, la Turchia come tutti. Hvala lepa, predsedujoči. Turčija je, kot vemo, strateška partnerica Evropske unije in zato je ključnega pomena, da se z njo tudi resno ukvarjamo, ima tudi ključno vlogo v regiji Črnega morja in tudi v prizadevanjih za mir na Bližnjem vzhodu vendar je videti, da tukaj v Evropski uniji obstaja nekaj političnega odpora glede določenih elementov pridružitvenega sporazuma in naj vas spomnim, da oblasti v Turčiji niso veliko napredovali v skladu z dogovorjenim in zato moramo nekoliko pritisniti na nje, da bodo šli v pravo smer še zlasti je pomembno vprašanje kršitve človekovih pravic in zato se mora ta parlament zediniti skupaj s komisijo in svetom, kako bomo delovali, da ne bomo hkrati tudi ignorirali pozitivnih rezultatov od leta 2005. Seveda je Turčija privilegirana partnerica, vendar moramo jasno izraziti svoje pomisleke, vendar ne na način, ki bo upočasnil ta proces. Hvala lepa. Govorili ste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 zelo pogosto zanemarjamo pomen mori in oceanov pri razvoju, pri gospodarskem razvoju. Tudi atlantsko območje je zelo pomembno, tudi za ribištvo, saj eh, je zaslužno za 50 odstotkov svetovnega ribištva, da ne govorimo o virih zemljskega plina in nafte. Zato ima onesnaženje katastrofalne posledice za obaljna območja. Potrebujemo boljšo strategijo za atlantsko območje in poskrbeti moramo za boljše varstvo okolja, kar bo upri tudi prebivalcem te regije. No, sedaj gremo na poročilo o napredku Turčije. Gospod Kalinovski, eno minuto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 Hotel sem se oglasiti v zvezi z industrijsko politiko za dobo globalizacije. Okay, Prav o tem se govori, imam vas na seznamu tudi za Turčjo, če niste hoteli govoriti, bom pa dal besedo gospe Mazoni za eno minuto. Mi scusi, predsednik, ma adesso io faccio l'intervento. Se opravičujem, gospod predsedujoči, torej zdaj lahko govorimo o atlantski strategiji, če sem prej govoril o Turčiji. Ja, lahko pravi predsedujoči. No, to ni moja napaka, da ste vi slišali napačno poročilo, pravi predsedujoči. Zdaj vam dam vseeno možnost, da spregovorite o prejšnjem poročilu. No, zdaj bom govorila o atlantski strategiji, prej pa sem govorila o Turčiji. Hvala, predsedujoči, se opravičujem. Oprostite, nekoliko sem zvedena, pravi poslanka. Mislim, da bi morali svojo razpravo o tej rezoluciji osredotočiti na direktivo, okvirno direktivo o varovanju morja. Pravzaprav gre za to, da zaščitimo morsko okolje, ki temelji na temeljnih načeljih, na katerih gradimo strategije držav članic v smislu eh, zagotavljanja zadostne kakovosti voda. To je okvir, v katerega bi morali postaviti tudi našo atlantsko strategijo in pri tem upoštevati tudi kazalnike, ki jih je svet eh, objavil že lani in to, kar je omenila tudi komisija malo prej. Resolucija sicer te zadeve presega, presega tudi obseg posvetovanj, ki jih je opravila komisija. Gre za neke vrste makroregionalno strategijo, ki se širi na veliko večje območje kot samo na Atlantik. In upam, da se boste osredotočili na tisto, kar smo govorili tukaj, da gre predvsem za pomorske vidike, da ne bomo govorili o širših zadevah. Zato sem se hotela oglasiti. Pišem,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 zahtev v zvezi z kršitvami človekovih pravic in tako naprej. Evropska unija pa mora podpreti Turčijo v njenem napredku. Treba se osredotočiti na bolj problematične programe, kot je recimo reforma ustave, pravice žensk, svoboda tiska. Naj vas spomnim na določila dodatnega protokola pridružitvenemu sporazumu. Hvala. Gremo naprej, go, naslednja govornica. Najlepša hvala, predsedujoči. Sama sem glasovala za rezolucijo o Turčiji, ker je po mojem to, kar so naredili za reformo ustave, že velik korak naprej v smeri Evrope. Seveda pa se mora Turčija še zelo potruditi, da se premakne naprej. Moramo pa priznati napredek, ki je bil dosežen. Turčija je pomemben drugi trgovinski partner Evropske unije, Evropska unija pa po drugi strani najpomembnejši trgovinski partner Turčije. Obe državi sta vedno miroljubno sodelovali in tukaj mislim, da bi se morali s Turčjo še bolje povezati še zlasti s pomočjo tako imenovane pomorske avtoceste. To bi bil tudi del strategije za približevanje obeh držav tudi s pomočjo boljših železniških prometnih zvez. Gospod Bjelan, za eno minuto pravi predsedujoči. Najlepša hvala. Turčija je pomembna soseda Evropske unije, vendar poročilo za leto 2010, ki nam je bilo predstavljeno, govori tudi o določenih pomembnih spremembah. Sam imam vtis, da gre za uh, pomembne ustavne spremembe, ki demokratizirajo turško družbo, vendar obstaja še veliko področje, kjer bi bil napredek lahko veliko večji. Uh, in to izhaja iz tega poročila. Če ne bomo razrešili oziroma vplivali na razrešitev ciprskega problema, potem nismo dosegli veliko. Gre tudi za vprašanje verskih svoboščin in državljanskih pravic nasploh. Zato moramo pogledati tudi, eh, za kakšen napredek gre na drugih področjih kar pa je bilo doseženega, moramo tudi priznati in podpreti Turčijo, da bo storila pomembne korake tudi na drugih področjih, kot so svoboščine in človekove pravice. Hvala lepa. Prepričan sem, da se bomo tudi v tej smeri. Gospod Bilan bi moral biti zdaj na vrsti. Izvolite. Hvala lepa. Eh, sam sem bil član delegacije Evropskega parlamenta v Turčiji lansko leto, lahko sem videl, kakšen je bil doseženi napredek, lahko rečem, da je situacija pozitivna. Glede priznavanja pravic žensk, verskih skupnosti, reforme pravosodja, potem sodelovanja eh, v državljanskih pravicah in eh, glede medijev in podobno, je prišlo do veliko sprememb, tudi v zvezi s pravico združevanja, izvedli so tudi poglobljeno reformo volivnega sistema. Je pa tu še nekaj uh, zelo perečih odprtih vprašanj, kot je naprimer krvno maščevanje in podobno in tudi stanje na Cipru je daleč od rešenega. Zato je treba poskrbeti, da bo Turčiji jasno, kaj je v interesu, če se želi pridružiti Evropski uniji. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vzdržal sem se pri glasovanju o poročilu o Turčiji, ne zato, ker se ne bi strinjal z analizo, ko gre za cenzuro tiska, človekove pravice, svobode veroizpovedi in tako dalje. Vzdržal sem se zaradi tega, ker menim, da bi moral Evropski parlament bolj odločno zahtevati spremembe če Turčija ne spreme reform, potem se ne bi smeli več pogajati o pristopu Turčije. Torej, čas je, da Evropski parlament zahteva prekinitev pogajanj za pristop. Tako je, Jan Lepto. Gospod Tako, le eno minuto. Arvoisa puhemies, on aivan totta, että Turkis... Hvala lepa, predsedujoči. Res je, da je bilo nekaj napredka v Turčiji v zadnjih letih. Ampak, če pogledamo pogoje iz Kebenhavna, potem Turčija še močno zaostaja. In lahko rečem, da v našem življenjskem veku ne bomo dočakali, da bo Turčija dejansko postala članica Evropske unije, ker še vedno ne spoštuje dovolj temeljnih človekovih pravic, pravic žensk in otrok, kar je v bistvu ena od temeljnih vrednot Evropske unije. Poleg tega je pomembno tudi stanje na Cipru. Če Turčija še vedno okupira polovico otoka, ki je država članica, moramo biti v našem nastopu veliko strožji. Ne moremo preprosto odobravati sistema potrjevanja agent, kot ga uporabljamo sedaj. Treba jim je jasno povedati, da tukaj Evropska unija ne bo klonila president uh, the eu's attitude to turkey gospod predsedujoči Naš odnos do Turčije bo nekoč obravnavan kot generacijska napaka. Sam mislim, da si se kažemo dobro voljo do njihovega pristopa, lahko pa bi rekli, imamo možnost, da si izumimo nek alternativni pristop, drugačen dogovor. In sedaj še vedno temeljimo vse skupaj na njihovih obljubah, ki jih nimajo namere držati. Poglejmo, kakšen je njihov odnos recimo do eh, posvetne države, kakšen je odnos do Cipra. Videti je, kot da bi nagrajevali za njihove napake. Tudi v zvezi z armenskimi masakri nismo storili ničesar. In s tem tvegamo, da bomo pravzaprav imeli na svojem pragu odtujeno državo, ki je na pol zaveznica, na pol pa nasprotnica. Mislim, da si tudi ljudje, ki si tam prizadevajo za demokracijo, zaslužijo več od tega. Gospod Poselt, minuta. Gospod predsedujoči, čeprav se strinjam z gospodom Piperjem, sem glasoval za poročilo, zaradi tega, ker smo jasno na začetku poročila dejali, da so po našem mnenju pogajanja zelo dolg proces z odprtim in neznanim rezultatom. Zeleni so želeli zagotoviti pristop Turčije, tako kot socialdemokrati v prejšnjih leti. Zato mislim, da je Evropski parlament zauzel prav korak in sedaj storiti naslednje, da jasno rečemo in povemo Turčiji, tako kot je rekel gospod Piper, da članstvo ne pride v vprašaj, če ne zagotavljajo vseh pogojev Evropske unije politična združitev Turčije pač ni mogoče in mislim, da moramo to spregledati. Kar zadeva napredek, Turčije je v interes, da to stori in eh, da stori vse, kar lahko, da ostane naša desna zaveznica. Žem, ki je ena lepto. Poročilo o Črnjegori, gospod Zemka, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči hotel sem se navezati na razpravo v zvezi z eh, Črnogoro. V tisti razpravi sem zastavil vprašanje predstavnikoma komisije in sveta in sicer o tem, kakšen je njihov načrtovani koledar tega procesa in kdaj bo Črnagora lahko postala polnopravna kandidatka. In nisem dobil odgovora na svoje vprašanje. Glasoval sem sicer za resolucijo in iz zelo pomembnih razlogov. Gre za eh, resolucijo, ki je pomembna tudi za Hrvaško, potem eh, gre za usmeritev, ki bo pomembna tudi za druge države kandidatke z Balkana. In tretji razlog je. Eh, tudi v tem, da mora Evropska unija pokazati svojo privlačno podobo. Gospod posel. Gospod predsedujoči, pri širitveni politiki moramo delovati. Pravilno zato moramo zaključiti pogajanja s Hrvaško in junija potrditi z glasovanjem njihov pristop. Torej, naslednje leto želimo videti Hrvaško v Evropski uniji najkasneje, leto kasneje. Moramo integrirati majhne države iz jugovzhodne Evrope, Makedonijo in Črnogoro. In to bo znak vsem drugim državam, da ko izpolne kriterijo, lahko eh, vidijo svojo prihodnost v naši uniji njihova prihodnost je samo po sebi umevna. Črna Gora je majhna država, ki ima zelo dolgotrajno evropsko tradicijo. Veselim se že pogajanj s to državo. Hvala lepa. Sedaj pa je poročilo Jaroka, gospod Mastela, za eno minuto. Presidente, resta ancora molto da fare nel campo della lotta contro. Hvala, gospod predsedujoči. Še veliko moramo storiti v boju proti diskriminaciji, se pravi razlikovanju v Evropi. Strijam se s tem, kar ste rekli, da glede razlikovanja, ki ga poznamo do etničnih skupin, eh, smo storili ste že veliko, ampak izključevanje Romov je še vedno zelo prisotno in to je velik izziv, s katerim se bomo morali v Evropski uniji soočiti v naslednjih nekaj letih. To temelji seveda tudi na eh, samih možnostih izobraževanja, tudi eh, vprašanje geografske razprostanjenosti je pomembno. Predvsem pa vse skupaj se oni na vprašanje izobraževanja, ker to zagotavlja tudi dostop do trga dela. Med Romi je veliko ljudi, ki eh, delajo pod nepravičnimi in neustreznimi pogoji in morajo upravljati ponavadi zelo težka dela. To je veliko vprašanje človekovih pravic v Evropi. Hvala lepa. Naslednji govornik. Ha, eh, diskusijo o eh, Romah v parlamentu. Da je er sem en grupe, ki mena, da vi. Razpravljamo o Romih in nekateri tukaj menijo, da nam ni treba storiti ničesar, ker to ni pač stvar Evropske unije. Potem pa imamo kolege, ki menijo, da ne smemo več slabo upravljati z našimi sredstvi. Mislim, da gre za velik problem, ko govorimo o Romih, zato je ta resolucija zelo pomembna. Dobro je, da smo se sedaj končno odločili. Odločili smo se, da preverimo, kakšni so rezultati, kaj smo dosegli z vsemi temi sredstvi, ki smo jih uložili v integracijo Romov. Torej, pogledati je treba, kakšni so projekti, ki so koristni za to, da bi razvijali dobro strategijo in da bi sredstva vlagali v tiste projekte, ki že dobro deluje. Zato je ta resolucija zelo dobra. Hvala lepa. Jena Lepto. Gospod Jakolino, še eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Ko smo sprejemali to pobudo Evropskega parlamenta, smo storili korak naprej proti dejanskemu vključevanju Romov v skupnosti, kjer živijo predsotke je treba preseči, prekiniti moramo s to marginalizacijo Romo in tudi njim priznati osnovne človekove pravice dostopanja do zdravstvenega zavarovanja in socialnih storitev. To je treba urediti seveda tudi na ravni lokalnih in regionalnih organov oblasti. Izboljšali smo besedilo, ki se nanaša na preverjanje tega, kam gredo dejansko vsa sredstva. Prepričati se moramo, da so sredstva namenjena tem vprašanjem tudi dejansko porabljena za to, da države članice namenska sredstva ustrezno porabijo. Še bolj pa si moramo prizadevati za priznavanje njihovih eh, pravic in jih tudi opozoriti, da so tudi oni dolžni opravljati svoje državljanske dožnosti. Tudi Romi morajo poskrbeti za svojo vključenost vsi skupaj se strinjamo da potrebujemo evropsko strategijo o vključevanju romov in tega vprašanja ne smemo zanemarjati razlikovanje obstaja vendar ne moremo govoriti o vključenosti če ne dosežemo upoštevanja zakonov. Eh, in če pogledamo, kako živijo Romi, kako majna je prisotnost njihovih otrok v šoli, kakšne so vse težave, tudi z njihove strani, zaradi zavračanja, vključevanja, včasih gre tudi za številne druge nepravilnosti. Včasih so naše države preprosto hinavske in eh, krivimo samo institucije in pristojne organe, Ne sprašujemo pa se, kaj je s temi ljudmi, kako se to v praksi izvaja. Sam bi rad videl, da bi se bolj ozrli na uporabo sklepov, ki smo jih že sprejeli in tudi na vprašanja javnega reda in miru v zvezi s tem. Grazie, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči poročilo gospeja Roka je zelo pomembno in eh, lahko se zvijam s komisijo, da je to dobra osnova za prihodne razprave o Evropsko-romski platformi 7. in 8. aprila v Budimpešti. Strinjam se, da imamo določene minimalne standarde, kar se tiče izobraževanja, nastanitve, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in tako naprej v Evropski uniji. Vendar se moramo teh zadev lotiti še bolj poglobljeno, če ne imamo vključeno romsko manjšino. In tu gre za vprašanje številnih držav, tudi Francija, Bolgarija, Finska, vse države članice se morajo po svoje prizadevati, da se bodo sprejeti sklepi in odločitve v praksi tudi zares izvajati. Prav tako moramo pogledati, kakšne so obveznosti Romov na drugi strani. Gospod Kočeta, eno minuto. Ali je to gospa? Gospa? Ni tukaj očitno. Potem pa gospodar Laki za eno minuto. Thank you, Mr. President moja skupina podpira to poročilo ker gre v pravo smer in poziva nas k vzpostavitvi evropske strategije za vključevanje romov tu gre za res zelo heterogene uh, kulturne in družbene pogoje po vsej Evropski uniji. Istočasno pa zagovarja tudi uvedbo zavezujočih minimalnih standardov na ravni Evropske unije. Evropska eh, strategija mora nagovoriti tudi vse probleme v zvezi z vključevanjem, tudi dostopanje do trga dela in tudi omogočanje, da se sami zaposlijo in da se lotijo manjših podjetniških podvigov. Treba je zaposliti tudi posrednike iz vrst Romov, ki bodo pomagali pri njihovim vključevanju. Gospa Komi, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. To je pomembna pobuda, ki govori o tem, kako pomembno je imeti evropsko strategijo za socialno vključevanje Romov. Res je, da poteka to vrsta diskriminacija v Evropski uniji in to se je še zaostrilo v luči obstoječe gospodarske krize. Potrebujemo ustrezne pravne okvire in tega se ne moremo večno lotevati samo eh, z nezavezujočimi predlogi in ukrepi. Pomembno je, da delovna skupina za eh, reševanje problema Romov še nadalje deluje. Evropska unija pa mora oceniti to vprašanje tudi v luči razvoja notranjega trga. Še zlasti tistim na robu družbe moramo zagotoviti upoštevanje človekovih pravic, moramo zagotoviti, da jih obravnavamo eh, enakopravno, zaslužijo si človekovo dostojanstvo in šele potem bomo lahko govorili o vključevanju, da se ne bodo eh, nujno zapirali in odmikali od drugih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za našim glasovanjem smo storili korak naprej proti rešitvi tega problema. Vendar to ni najboljša možna resolucija, ki bi jo lahko bili izglasovali. 300 predlogov sprememb je bilo in vsi so šli skozi, seveda na podlagi kompromisa, kar pomeni, da je strategija s tem zelo razvodenjena. Komisija eh, mora svojo delovno skupino zagotoviti, da bomo imeli ustrezne statistične podatke, in da bomo imeli učinkovito ukrepanje pristojnih vladnih pooblaščencev, ki bodo zagotovili, da bo strategija res delovala. Moramo biti manj hinavski, namreč, če v poročilu omenjamo dožnosti, potem je treba omeniti tudi dožnosti romske skupnosti do države, v kateri prebivajo. Upam, da bomo videli v prihodnje tudi kaj podobnega vključenega v besedilu. Hvala, gospod Anželili, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Več, vedno več je otrok, ki ne hodijo v šolo, vedno več je otrok, ki se loteva manjših kaznjivih dejanj in na to se je treba politično odzvati. Vendar ni dovolj samo načelna izjava, moramo tudi Eh, zagotoviti, da bo predlog komisije v aprilu v končno pomeni ustrezan, odgovoren pristop tej zadevi in da bo kazal naš skupni pristop k politiki reševanja situacije Romov. Zato imamo nekaj sredstev na razpolago, zagotoviti pa moramo, da bodo lokalne uprave uporabile ta sredstva namensko in da se ne bodo lotevali samo nujnih primerov, in upam, da bomo imeli širšo razpravo o direktivi 38, kjer bodo določeni pogoji, eh, da bomo lahko zagotovili ljudem ustrezne dohodke, socialno in zdravstveno varnost. In do neke mere smo to sicer rešili, ampak eh, zaenkrat še nismo rešili vseh težav. Hvala lepa. Baltasar, naslednji. Hvala lepa. Hvala. Sam sem glasoval za to poročilo, veseli me delo kolegice Jaroke, ki je uspelo uskladiti različna stališča, prav tako je poštevala prioritetne cilje strategije, naprimer prevencija, preprečevanje različne garancije, naprimer garancija oziroma zagotavljanje zdravstvenih storitev, dostopa do osnovnega šolstva in pravica do bivališča. Ta strategija ima namen, da resnične integracije Romov, tako da bi ti postali pravi člani družbe. Mislim, da je to zelo pomembno, sploh eh, ko gre za nadzor nad uporabo skupnostnih sredstev. Žal pa nekaj manjka v tem poročilu. Manjka sredstvo, s katerim bi lahko ugotovili, ali so Romi resnično pripravljeni na integracijo, kar je seveda povezano tudi z dovoljenjem za prebivanje v določeni državi. Zato potrebujemo še druge programe, ki jih ne moremo neskončnost voditi naprej brez rezultatov. Francosko. Francosko. Hvala lepa za ta upravljanje vprašanja, to je, so zelo kompleksna, to je pravi izziv in eh, imamo določene ideale, ki so povezane tudi z prostim pretokom. To je tudi del tradicije eh, tega naroda. Tudi pri nas eh, živijo in pomembno je, da imajo dobro izobrazbo, da posvetimo večjo pozornost izobraževanju in potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo, ki bi delovala in vse eh, države članice so odgovorne za romsko vprašanje. Gospod Mikolašik, za eno minuto. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod in gospodje, Tukaj govorimo o vprašanjih integracije Romov. Romi živijo v mnogih eh, državah Evropske unije, v državah vzhoda in zahoda Evropske unije. Zanimivo je ugotoviti, da Romi v zahodnih eh, državah Evropske unije že dlje časa uživajo boljše pogoje kot eh, v moji državi in v sosednji državi Mačarski, kjer se srečujemo s problemi, ki so podobni s problemi na zahodu zelo pogosto. Ko govorimo o integracije, govorimo o pomenu integracije na trgu dela in o boljšem zdravstvenem stanju te etnije. Zato je dostop do zdravstvenega varstva pomemben. In tukaj moramo še nadaljevati. Gospod Takula, za eno minuto. Hvala lepa. Tema Livija Jarokan, raporti on erite. Poročilo gospe Jaroke je izjemno pomemben. In prepričan sem, da vsak od nas v tem parlamentu ve, da je skrajni čas, da začnemo na evropski ravni delati na tem problemu. Vsi morajo imeti enako stopnjo pravic. V primeru Romov ni tako. Vendar ni dovolj, da imamo dobro poročilo pred nami. Treba bo začeti tudi z dejavnostmi. Vprašanje je, kako bomo napredovali šli naprej, tako da bi zagotovili, da to poročilo ne bo preprosto nek seznam želja. Kako bomo zagotovili, da se bo bistveno izboljšal položaj Romov na območju Evropske unije? Potrebujemo neko nadaljevanje tega poročila, potrebujemo morda nekega predstavnika, ki bo razmislil o tem, kako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 La recente profonda... Predsedujoči, nedavna globoka finančna kriza, ki je prizadela Evropsko instrustijo, je spostavila njen pomen za gospodarstvo Evropske unije. Večkrat smo se osredotočili na idejo, da trgi bi se morali samo regulirati in to je potekalo da doslej z ukrepi brez vsakršnega sklajevanja med državami članicami. Strategija Evropa 2021 prvič priznava pomen novega pristopa za predstavitvijo eh, novih osrednjih pobud. Čas je, da Evropa izkoristi vse priložnosti, ki jih imamo za trajnostni razvoj, za razvoj industrijskega, industrijske osnove s kakovostnimi delovnimi mesti. Morali bi ohraniti vodilno ulogo na ključnih področjih. Moramo torej se usmeriti v industrijo prihodnosti, moramo poudariti, da ustvari, moramo ustvarjati dodano vrednost in zato je nujno potrebno usklevanje na makroekonomski ravni, na davčni in finančni ravni za rast in zaposlovanje, naprimer s harmo, davčno harmonizacijo eh, davkov na eh, podjetja. Gospod Masoni, gospa Masoni. Hvala predsedujoči. Poročilo Lange se dotika uh, zelo aktualnega vprašanja, vprašanja, da se odzovemo na gospodarsko-finančno krizo, ki je hudo prizadela naš proizvodni sistem. Mislim, da uh, odgovor, ki ga najdemo v tej resoluciji, je zelo pozitiven odgovor, kaj ti. Uh, uh, mu uspeva združiti vse spremenljivke, ki so potrebne za to, da zgradimo dober projekt za uh, gospodarsko oživitev, inovacije in raziskave v upoštevanju tudi razsežnosti našega proizvodnega in podjetniškega tkiva. To je pomembno. To daje pomembno spodbudo za stališče, ki je nekoliko konservativno eh, komisije. Izrazim, želimo torej pohvaliti poročevalca, ki je združil več kot 500 predlogov spremembi, pripravil svojo resolucijo, ki je v celoti da velik doprinos k delu, ki nam čaka. Eh, torej, eh, industrijska politika se mora osredotočiti na eh, evropske prednosti, se usmirjati v različne sektorje in predvsem uporabljati modele za nadzor od spoda in navzgor in od zgore navzdol. Ostaje še sporno vprašanje, to je evropski patent, tukaj ohranjam svoje stališče, ampak kljub temu sem glasovala za to poročilo, ki je zelo pozitivno. Hvala. Grazie. Hvala, komi. Den je to? Ni tukaj. Sandonjuci. Hvala predsedujoči. To poročilo izpostavlja številne pozitivne vidike in odraža razmišljanja in potrebo, ki so jo izrazili številni industrijska združenja na nacionalni ravni. Zato moram nujno soglašati splošno strukturo poročila gospoda Langeja. Kljub temu pa so izpostavljene določene kritične točke, ki niso bile rešene kot popraševanje po novih eh, zakonodajnih instrumentih za učinkovitost resursov in predvsem vprašanje okrepljenega sodelovanja na področju področju patentov. Pomembno je, se je lotiti vprašanje evropske discipline, kar zadeva oznako izvora, ki je nujen instrument za to, da okrepimo evropsko industrijo in njeno konkurenčnost. Glasoval sem za poročilo Lange, kajti nadejam si, da potrditev tega poročila bo a, privedla vsa združenja, da se angažirajo za uresničevanje tega velikega projekta, zato da se prevede v konkretna politična dejanja. Hvala. Gospod Kajnovski industrija se zelo hitro razvija posod po svetu, zato da ne bi prej zaostajali za Kitajsko ali Indijo, bomo morali veliko storiti. Evropa bi morala svetu nekaj več ponuditi kot samo nasneževanje s kemičnimi snovmi. Potrebujemo inovacije na področju farmakologije, zdravstva, tudi kmetijstva. Tukaj ne govorim o velikih obratih, kmetijskih obratih. Želim si enostavnejše ukrepe, ki bodo ljudem olajšali proizvodno hrane, ki bo zdrava. Želimo si tudi investicij v obnovljive vire energije rešitve moramo najti, kajti naša Evropa se tudi stara, gospod Mikolašik. Industrijska politika je del gospodarske politike in mora temeljiti na trajnostnem razvoju. Evropska industrija je izpostavljena veliki konkurenci, zato mora Evropska unija voditi proaktivno politiko, zato da bi ohranila evropsko industrijo kot eh, motor gospodarske rasti. To moramo zagotoviti z zagotavljanjem dobrih pogojev v pogodbah, ki jih sklepamo in tudi z zaščito pravi, intelektualnih pravic in patentnih pravic. Evropska unija ima sposobnost izkoristiti konkurenčne prednosti na področju humanih resursov, vendar pa so zato potrebne nadaljne investicije v razvoj in znanost. Panie przewodniczący, wyroby przemysłowe stanowią niemal 3 czwarte europejskich. Hvala, gospod predsedujoči. Industrijska proizvodnja predstavlja tri četrt evropskega izvoza in zagotavlja veliko število delovnih mest. Zato je tako pomembna za naše gospodarstvo. Gospodarska kriza nam je prinesla lekcije, ki se jih moramo zavedati. Zdaj se moramo osredotočiti na ustvarjanje pogojev za dobro delovanje evropske industrije. Evropska strategija 2020 eh, ponuja nove rešitve z novimi potencijali za investicije v industrijske lokacije v Evropski uniji. Treba se je osredotočiti tudi na ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest, kajti le tako bomo lahko kot Evropa postali vodilna ekonomija. To zahteva ustrezno industrijsko politiko, prejti moramo iz proizvodne ekonomije na, ekonomije na, na znanju temeljiči ekonomiji. No. Zaniki ni v prostoru gospod Muskardini. Grazie, predsednik. Hvala predsedujoči. Nepojmljivo bi bilo, da panoga, ki predstavlja v Uniji 57 milijonov delavcev, tri četrtine industrijskega izvoza Evropske unije in eno tretjino eh, bruto dodane vrednosti Evropske unije ne bi bila deležna ustrezne sektorske politike, katerih najmen naj bo rast in razvoj. Ne moramo imeti trgo, konkurenčne trgovinske politike brez inovativnih in kakovostnih industrijskih dejavnosti. Zato podpisujem na svete, ki jih dajemo eh, komisiji za, oziroma odboru za mednarodno trgovino in povdarjam pomen nekega sistema za a, eh, trgovinsko zaščito, in, a, eh, ki naj bo učinkovit za uporabo predvidenih instrumentov, zato da ščitimo interese unije v okviru prihodnih eh, pogajanj, zato da zaščitimo zaposlovanje in industrijo. To je nujnost, zato da prispevamo k, pre, pre, k reševanju in premoščanju krize, zato da bomo dali prednost realnemu gospodarstvu v primerjavi z finančnimi dejavnosti, da se izognemo špekulativnim mehurjem. Hvala. Jar, no. oh. Gospod Jar. Mikro. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Zdi se mi zelo pomembno, da smo lahko razpravljali o tem poročilu in o njem danes tudi glasovali. Seveda bilo najboljše, če do kriz ne bi prihajalo, še boljše pa bi bilo, da se naučimo nekaj iz krize. Iz zadnje krize smo se naučili, da se moramo znaj ponovno ukvarjati z evropsko industrijsko politiko, kajti v zadnji krizi ali pred zadnjo krizo ima si kdo menil, da je mogoče denar služiti z denarjem odločilnega pomena v Evropski uniji je gospodarska in industrijska politika, zato se mi zdi izjemnega pomena, da se z njo tudi okvarjamo. Enako pomembno se mi zdi tudi, seveda je dobro, da se okvarjamo s trajnostnim razvojem, z inovacijami, z prihodnostjo industrijske politike, ampak v poročilu smo upoštevali tudi tradicionalno industrijo, to me še posebej veseli in veseli me tudi, da o tem še naprej razpravljamo. Gospod Kili. Eh, gospod eh, predsedujoči glasoval sem za to eh, dobro poročilo mislim da je bil skrajni čas da se osredotočimo na industrijsko politiko v evropski uniji kajti brez dvoma smo v zadnjih letih nazadovali in smo zaostali za drugimi velikimi državami upam da bomo to izboljšali v prihodnosti. Naj pa izrazim zaskrbljenost eh, glede eh, stavka na 32 strani v obrazložitvah eh, glede poenotenja davkov na dobiček podjetij. S tem se ne strinjamo, to je zelo pomembno za nas. Določene države imajo zelo visoke davke in to jih tudi ustrezno tepe. drugače. Pa mi je veselilo, da sem lahko glasoval za to poročilo. Gospod Zebik. Hvala, gospod eh, predsedujoči. In to izhaja iz naše razprave o gospodarstvu in to resolucijo je treba podpreti, sploh zdaj, ko nas pritiska globalizacija ki je odločilnega pomena za preživetje evropske industrije. Treba je pogledati, kako doseči cilje <clears throat> Evropske strategije 2020, kako ohraniti in ustvariti nova delovna mesta. To so teme, s katerimi se moramo ukvarjati v kontekstu te resolucije. Če bomo izgubili tradicionalne industrijske panoge oziroma ali bi se jim morali odpovedati, mislim, da ne. To se je tudi pokazalo v razpravi o malih in srednjih podjetjih. Največji izziv je dostopnost surovin, nasploh na področju energetike. Osredotočiti se moramo na inovacije in raziskave za industrijo. Prav tako moramo izkoristiti sinergijske učinke med različnimi politikami, med industrijsko, kmetijsko in trgovinsko politiko. Hvala lepa. Gracias, presidente. He votado a favor de esta iniciativa. Glasovala sem za to pobudo, kajti Evropska unija. mora podpirati industrijsko politiko ob tej krizi, potrebujemo pa tudi v prihodnosti usmerjen okvir za dejavnosti. Spodbujati moramo zasebne investicije in krepiti sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem. Potrebujemo tudi realno zaposlovanje, zato potrebujemo tehnološke znanstvene in druge resurse evropskih držav srezno izkoristiti, potrebujemo nove grozde, ki bodo omogočili učinkovito napredovanje naše industrije. Tudi v Baski se spodbujajo to vrstne dejavnosti. Samo, če se bomo osredotočili na probleme, ki nas pestije, bomo lahko ustvarili dobro politiko. Gospod Henen, gospoda Henena ni v dvorani, potem kolegice in kolegi lahko prekinemo našo sejo, nadaljevali bomo v 15. Thank you.